Chers collègues, je vous invite à gagner vos places. Kolegi in kolegice, prosim vas, da zasedete svoje mesta. Otvarjam sejo odbora za proračun in vas eh, prosim, da eh, nam upravičite to zamudo. Imeli smo sejo koordinatorjev, porabili smo malce več časa, ampak predsednik je tisti, ki je kriv za takšno zamudo, seveda. Kar se tiče dnevnega reda, bi rad povedal, da bo točka številka 6, o kateri bi naj danes glasovali, predložena na jutri. Zato, ker eh, poročevalke gospe Nirjade danes eh, ni. Bomo pa o tem glasovali torej jutri zjutraj ob 10.45. Točka številka 13, gospa. Trupel ima obveznosti v drugem odboru, tako bomo, da bomo eh, to točko obravnavali na koncu dopoldanske seje. 15, 15 imamo novo eh, prerasporeditev za ekonomsko-socialni eh, odbor. Gre za prvo tovrstno spremembo za leto 2016. toliko o spremembah dnevnega reda. Sprejeli bomo tudi zapisnika seje 16. in 17. marca. Če komentarjev ni, potem sta ta dva zapisnika sprejeta. Kot sem dejal, smo imeli sejo koordinatorjev, odločili smo se o naslednjih zadevah. Odbor bo pripravil mnenje o ribolovnem sporazumu med Evropsko unijo in Kukovimi otoki. Poročevalca bodo izbrali v skupini zelenih. Na to mnenje za poročilo odbora regije o Evropskem eh, solidarnostnem skladu, o ceni tega sklada. Skupina ELS bo pripravila to mnenje. To bo stalni poročevalec. Na to odbor Libe. Vzpostavitev sistema vstopa in izstopa. Skupina ELS je izbrala gospo Holmajer kot poročevalko. Na to priprava delegacije, ki bo obiskala Grčjo. Skupine morajo do 17. maja predložiti predloge članov in članic odbora, ki bodo sodelovali pri tej delegaciji. Glede Grčije, Libanona in eh, Jordanije pa je treba še enkrat izpostaviti, da se osredotočamo na proračun, ocenjevati je treba učinkovitost in smotrnost porabe eh, sredstev Evropske unije za te eh, države, ki se soočajo z izzivi sprejema beguncev. Obravnavamo torej proračunske vidike migranske krize. O tem bomo razpravljali pozneje. Sprejeli smo tudi dnevni red za to sejo. Na to še delegirani akt komisije o jamstvih Evropske investicijske banke za Belorusijo. Preden pripravimo mnenje, bi radi prosili za podaljšanje za dva meseca, zato da eh, bomo lahko ustrezno ocenili potrebo po tem delegiranem aktu, da bomo lahko zbrali več informacij. Pri tem bomo seveda sodelovali s kolegi iz odbora AFED. To so odločitve koordinatorjev, ki sem vam jih želel predstaviti. Sedaj pa bomo besedo predali soporočevalcama, ki sta pripravila osnutek poročila o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira. Pozdravljam in zahvaljujem se obima soporočevalcema, gospe Izabel Toma in gospodu Janu Olbrihtu za uh, odlično pripravljeno poročilo. Še enkrat najlepša hvala. Kdo bo začel? Jan Olbricht, izvolite. Thank you, President. Uh... Hvala, gospod predsednik. To uh, predstavitev si delim z gospod Toma in zato bom jaz začel in ona nadaljevala, kaj ti pokrivava različne dele tega poročila na lasno pobudo. Naj vas opomnim, da v skladu z zakonodajo, ki je sedaj v veljavi, Evropska komisija mora pripraviti oziroma predstaviti eh, umestni pregled najpoznaje do konca leta 2016. In eh, ta umestni pregled je namenjen temu, da se pokaže, kakšno je eh, dejansko stanje finančne perspektive, ampak tukaj ne gre le za njo, ampak gre za vse, kar se za vse, kar se veže na to perspektivo, vse politike, ki se financirajo iz evropskega proračuna. Torej, od Evropske komisije pričakujemo, da nam bo predložila dokument, v katerem bo pisalo, kaj se dogaja na področju eh, glavnih evropskih politik, ki se financirajo iz evropskega proračuna. In o tem dokumentu eh, bo potekala razprava in glasevalo se bo tako na svetu kot parlamentu. Eh, naše eh, kompetence tu, so, tu v skladu s pogodbo niso posebej velike, vendar pa gre za zelo pomembno problematiko in zato smo se v našem odboru odločili, da bomo eh, pripravili poročilo na lasno pobudo in tako začeli proces. Eh, v, eh, da, danes smo eh, slišali, da po umestnem pregledu, če, je, če bo potrebno ali kot smo zapisali po potrebi, bo uh, potekala revizija To pomeni, da bo prišlo do nekaterih sprememb in popravkov v proračunu oziroma večletnem finančnem okvirju. In zaradi tega eh, mi dva kot eh, poročevalca predlagava, da o tem razpravljamo na tak način, da bomo eh, pripravili na koncu nek konstruktiven dokument in sicer v štirih delih. Prvi del govori o pravni podlagi, o pravnem okvirju, eh, kaj pravzaprav eh, pregled pomeni in kaj revizija pomeni. Eh, revizija seveda pomeni omejitev osnovnega finančnega okvirja. In prvi del torej je pregled, drugi del pa je Eh, tisto, kar je treba spremeniti in to, kar predlagamo za, do leta 2020. Naj v imenu naj obeh poročevalcev rečem, da nisva dogmatska in da ne zahtevava eh, revizije že na samem začetku. Ampak po vseh eh, sestankih, ki jih je organiziral odbor za proračun in po vseh predstavitvah in razpravah, uh, Eh, vključno z razpravo o finančnimi instrumenti, eh, pred, vključujeva nek zaključek v ta, eh, to poročilo. Izraz as appropriate po potrebi se nam zdi popolnoma utemeljen, ker je res treba uvesti nekatere nujne popravke in spremembe v sam proračun, v strukturo proračuna, v mehanizme, ki delujejo v proračunskem okvirju, pa seveda tudi v samo zakonodajo, ki jo je treba prilagoditi dokumentom vezanih na proračun. Prepričani smo, da ne moremo enostavno samo čakati. To je treba narediti zelo hitro. E, štiri leta je še pred nami. E, 2017, 18, 19 in 2020. Torej ne moremo čakati do leta 2021. Istočasno pa smo tako v komisiji kot v svetu ugotovili tendenco, da se osredotočajo na obdobje po letu 2020. Po najnem mnenju je to le del problema. Eh, prvi del je pred letom 2020. In ravno tako obstaja tendenca, da se raztegne in preloži vse tisto, kar ne poteka zelo dobro, na uh, reševanje v okviru umestnega pregleda. To je zelo nenavadno. Vsi govorijo o umestnem pregledu, nihče pa pravzaprav ne želi ničesar spremeniti. To še ne pomeni, da bomo uh, samo razpravljali o pregledu, ali bomo res dejansko tudi kaj spremenili. Eh, mi dva kot eh, soporočevalca predlagava, da nekaj res spremenimo in nekaj res popravimo. Torej predlagava v tem poročilu na lastno pobudo, gre za politično, uh, politično stališče Evropskega parlamenta, začetek javne razprave o uh, večletnem finančnem okviru do leta 2020, In odpreti je treba to razpravo, kajti po glasovanju julija se po najnem mnenju mora Evropski parlament aktivirati in ne samo čakati, da bo komisija predložila svoj dokument. Torej, vključiti se moramo v sam proces že prej. Naš predlog je torej, da začnemo s političnim pritiskom. In še ena pripomba. Obstajajo določeni elementi, ki niso dobro razdelani. Po našem. Uh, bodo to razdelali posebni specializirani odbori. Naprimer, zelo malo je o notranjih politikah zapisano ali o kmetijstvu. To je pa uh, odgovornost odborov in pričakujemo njihova mnenja in njihove predloge sprememb. Mislim, da uh, odbor za proračun enostavno ne more nadomestiti vseh drugih odborov. In Zato ne bodite eh, presenečeni, če na nekatere stvari le kažemo, ne pa da jih tudi razdelamo. Potem pa glede samega eh, stanja in pregleda, to bi prosil kolegico Toma, da nadaljuje. Tomaš, vzom pri. Izvolite, gospod Toma. Merci, monsieur le président. Effectivement... Hvala, gospod predsednik. Kot je povedal soporočevalec eh, gospod Olbricht, sva poskušala delati brez predsotkov, kljub temu, da sva eh, imela določene občutke v zvezi s trenutnim stanjem. Poskušala sva pregledati proračunsko situacijo in v skladu z drugim, z drugim členom sva poskušala ugotoviti, kakšen je bil predlog večletnega finančnega okvira in kaj se je dogajalo v teh zadnjih treh letih, eh, dveh, leti, dveh proračunskih letih, ki sta še končani in v tem uh, zadnjem letu, ki še vedno teče in kako je vse to povezano, kako lahko primerjamo osnutek in dejansko stanje. Pristopila sva postopoma od dosija do dosija in ugotovila, da imamo precejšnje proračunske težave. Začeli smo zadevo, ki pravimo migranska eh, kriza, ampak bi mogli verjetno reči eh, migranski izziv, ki ga večletni finančni okvir v začetku ni predvideval. v letu 2016 zahtevamo precej višja sredstva za reševanje teh izzivov. Pri razdelku 3 smo eh, šli za 1,5 milijarde evrov prek zgornje omejitve za sprejem migrantov, za eh, varnost, za Frontex in tako naprej in tako dalje. Vzpostavljen je bil tudi nov uh, nujni humanitarni mehanizem, ki je bil eh, do sedaj eh, omejen zgolj na eh, tretje države, sedaj pa smo ga uporabili za Grčijo. Imamo razdelek 4, kjer smo prav tako šli on kraj zgornje omejitve. In v tem odboru smo že večkrat uh, o tem razpravljali. Gre za vzpostavitev skrbniških uh, skladov zunaj proračuna Evropske unije, ki so prav tako precej obsežni. Ne vemo točno, če bodo zunanja sredstva eh, zunaj proračuna Evropske unije na voljo pravočasno, ne vemo točno, kako se bo vse skupaj eh, izvajalo, tako da je tudi to velik izziv. Izpostavili smo tudi naložbeno. Eh, krizo, ki ni dobila nekih posebnih ukrepov znotraj večletnega finančnega okvira, ampak eh, od leta 2014 naprej, potem, ko je bila eh, izvoljena oziroma imenovana tudi nova komisija, smo dobili Junkerjev načrt, načrt naložb, ki uporablja tudi evropski proračun dva še posebej obetajoča programa smo tako zmanjšali, naprimer raziskave in eh, infrastruktura, povezovanje in promet. To so eh, naložbe v prihodno, še posebej kar se tiče eh, raziskav. Ti dve poračunski postavki sta bili torej zmanjšani zaradi proračunske krize, pa tudi zaradi drugih eh, odločitev. Odbor za proračun že dolgo eh, ugotavlja, da imamo tudi težavo zaradi eh, plačil. Komisija to iz dneva relativizira, ampak od leta 2010-2011 imamo vedno več neplačanih računov, neporavnanih prošen za sredstva rešili smo določen obseg teh računov, ampak glede na to, da eh, neplačani računi eh, rastejo, bomo morali v določeni fazi to vprašanje popolnoma eh, rešiti. Pogodbe ne dovoljujejo takšnega proračunskega primankljaja oziroma ga ne predidevajo. V tem kontekstu rasti porabe eh, sredstev za varnost, za eh, sprejem migrantov, za naložbe. Je treba omeniti tudi pobudo za eh, mlade, predvidena je bila za odobje dveh let, s tem bi se naj borili proti brezposobnosti med mladimi, za odobje 2016-2020 ni predvidena, ampak od leta 2016 upamo, da bomo lahko ponovno uh, okrepili ta program. Presposobnost med mladimi uh, je še vedno velika težava, zadev nismo, ne vem kako izboljšali in vseeno se bomo morali tudi v prihodnih letih boriti proti presposobnosti med mladimi. Kljub vsem uh, Eh, instrumentom prožnosti. Imamo instrument za prožnost, imamo rezervo za ne, eh, pričakovane eh, nujne dogodke, imamo različne marže, ki smo jih uporabljali v tem obdobju, ki ne predstavlja niti polovice večletnega finančnega okvira. In vkljub vsemu temu nimamo veliko manevrskega prostora, za naslednja leta, za naslednji del večletnega finančnega okvira. Natančno smo analizirali vse razdelke eh, za to obdobje 2014-2015 in tudi uh, eh, 2016. Ugotovili smo, da obstajajo velike vrzeli med tem, kar je bilo uh, načrtovano v proračunu in uh, med tem, kakšna je dejanska realnost in kakšne so uh, prednostne naloge v proračunu. Ugotavljamo pa tudi, da eh, rezultati niso bili ravno blesteči. Eh, nimamo vedno več naložb, nimamo manjše brezposobnosti. In ravno zato eh, menimo, tako kot je dejal gospod Olbricht, da je treba poskrbeti za revizijo večletnega finančnega okvira v eh, sklopu drugega člena. Zato smo pripravili to poročilo na lasno pobudo. Stanje je resno in zahteva revizijo za proračun za leto 2017 eh, v okviru večletnega finančnega okvira to so sklepi, do katerih smo prišli. Najlepša hvala objema kolegoma. No, nismo še končali, pravi gospod Olbricht. Gospod Olbricht, izvolite. Ja, še dva dela sta. Enega bom še sam predstavil in še enega gospa Toma. Torej, sami lahko si preberete ta dokument. Eh, če zaključimo, da potrebujemo revizijo, sedaj v poročilu v tretjem delu piševa, katere dele je definitivno treba revidirati. In eh, tukaj gre seveda za obveznosti plačil in vračanje eh, denarja, ki je bilo predvideno za EFSI in tudi obveznosti eh, za evropsko pobudo, ki se je že zaključila oziroma pobudo za mlade Eh, to je tretji in četrti razdelek. Potem eh, govoriva tudi o obveznostih eh, plačil, ko gre za izogibanje novi plačilni krizi, kar je popolnoma neizogibno, je pa seveda vprašanje zgornjih meja oziroma plafonov. Torej ta Obseg plačil nas eh, spravlja v zelo hudo zagato. Ne bom se spuščal v podrobnosti. Imamo tudi misijo nemogoče in sicer naj bi v proračunu obdržali vse, kar je povezano z eh, presežkom Mislim, da je to nemogoče, ker bodo reakcije zelo hude. Ampak vseeno predlagava, da se ta razprava odpre in da ob, ob presežek ostane v proračunu. Potem predlagava, da se spremenijo pravila glede različnih instrumentov fleksibilnosti, vprašanje časa, vprašanje eh, limitov in tako dalje. Predlagamo, da se to spremeni, kajti trenutno ni prav nobene fleksibilnosti. To je. Eh, tudi razloženo v proračunu, katere inštrumente si želimo, kako želimo spremeniti uh, ureditev. In potem poenostavitev in finančni inštrumenti. O tem bo tekla beseda tudi jutri. Ampak gre za resno, resno uh, poenostavitev, ne samo simbolično. Do sedaj je bila vsaka poenostavitev vodila le v bolj kompleksen sistem. Potrebujemo pravo poenostavitev in to se daje vključno z finančno ureditvijo, eh, možnostjo eh, CPR-ja in tako dalje. Torej, eh, parlament mora pokazati politično voljo, da smo pripravljeni sodelovati za to, da spremenimo uredbo, da bo res enostavna. Kajti, če imamo raven izvajanja postavljeno nizko, kaj se zgodi, v čem je problem? Ali gre za problem preveč kompliciranih pravil, če je temu tako, moramo to čim prej poenostaviti, ampak to moramo narediti sedaj, ne pa po letu 2020. To ni resno. In potem je tukaj nasplošno še vprašanje oziroma problem finančnih inštrumentov. Kaj pa z njimi? In kateri finančni inštrumenti Eh, je, inštrumente treba sedaj takoj poenostaviti. Torej imamo zgornja meje, pravila, poenostavljanje in seveda presežek. Vse to je treba spremeniti sedaj in vsi vemo, kako bo to težko. To je za drugo polovico večletnega finančnega okvirja in potem pa so tudi predlogi za pol letu 2020, potem ko se izvede revizija. Gospod Toma. Madame Thomas. Oui, effectivement. Euh... Da, tako je. Ugotovili smo, da vseh težav ne moremo uh, rešiti v okviru revizije. Kar se tiče revizije, smo že ambiciozni. Določeni izzivi pa zahtevajo dolgo razpravo in uh, teh izzivov ne bomo rešili kar tako, ampak bo treba počakati na naslednji večletni finančni okvir. Predlagali smo več vidikov. Najprej, naprimer, trajanje, obdobje, za katerega velja večletni finančni okvir. O tem smo veliko govorili tekom pogajen o večletnem finančnem okviru. Govorili smo o tem, da eh, obdobje ni povezano s petletnim mandatom poslancev in eh, Evropske komisije. Predlagali smo kompromis, če lahko tako rečem, e, imamo to logiko petletnega obdobja, ki je eh, vezano na demokratični mandat poslancev in poslank Evropskega parlamenta in pa komisije. Zaradi vprašanja dolgoročnosti pa predlagamo obdobje 5 plus 5, tako eh, da bi lahko imeli naprimer kohezijsko politiko, kmetijsko politiko, eh, ki zahtevata določeno eh, vidnost, določeno trajanje. Vse ostalo pa bi bilo vezano na mandat, na ta petletni mandat. Pozabili smo na določene proračunske eh, principe, naprimer ta enotnost proračuna. Imamo skrbniške sklade in druge zunanje sklade, ki eh, so zunaj proračuna Evropske unije na nek način, ki niso predmet istih postopkov kot pa podobni programi eh, znotraj proračuna Evropske unije. Govorili smo tudi o načelu eh, ravnovesja v tej razpravi o eh, neplačanih računih smo na to na, na, to, eh, na to na nek način pozabili. Na to načelo eh, splošnosti, ki dovoljuje določene spremembe na letni ravni, načelo preglednosti in tako naprej in tako dalje. Vse ta, vsa ta načela je treba upoštevati. Zato smo predlagali tudi, da razmislimo o novih instrumentih za prožnost. Ugotovili smo namreč, da to, kar obstaja, ni nujno najbolj eh, primerno za naš proračun. Naprimer, vprašanje humanitarne pomoči, ki eh, se je uporabljala zgolj za tretje države, ne pa države članice Evropske unije. Imamo eh, cel nabor takšnih omejitev, ki jih najdemo v večletnem finančnem okviru, omejitev, ki se nanašajo na uporabo uh, nujne rezerve in tako naprej. Predlagamo torej, da vse skupaj analiziramo in da razmislimo o novih, drugačnih instrumentih za prožnost, ki jih bomo lažje uporabljali. Evropska komisija prav tako govori o teh zadevah. Naprimer, govori o uh, uh, skladu oziroma finančnih sredstvih za uh, Turčijo in tako naprej. Češ, da so ta sredstva precej bolj prožna, uh, prožnejša kot pa instrumenti znotraj našega proračuna. To so torej nekateri predlogi. Kot je dejal gospod Olbrih na začetku, smo si prizadevali za ustrezno revizijo, ki je eh, nujna, ki mora biti eh, nujna. Nismo želeli pasti v isto eh, past kot v preteklosti, češ da bi raje počakali do naslednjega večletnega finančnega okvira. Mislim, da se moramo izogniti tudi obratni pasti da bi torej o tej reviziji večletnega finančnega okvira razmišljali na koncu večletnega obdobja in da bi na ta način to povezali s pripravo novega večletnega finančnega okvira v skladu s pogodbami, v, skladi, eh, v skladu z, drugo, z drugim členom, si želimo tako revizije, kot tudi na to ustreznega postopka priprave novega večletnega finančnega okvira. Teh postopkov nočemo združevati. Razumemo izzive uporabe sredstev eh, onkraj zgornjih eh, mej, Razumemo tudi, da so potrebna nekatera nova sredstva zaradi tega. Razumemo, da parlament ne more zgolj zahtevati več sredstev od držav članic, brez da bi obenem razpravljal o tem, kakšna sredstva to naj eh, bodo in kje jih naj najdemo. Zato v tem poročilu na koncu govorimo, eh, sicer ne v podrobnostih, ampak vseeno, o lastnih sredstvih to so pogajalci leta 2013 že uh, omenjali. Vprašanje lastnih sredstev je strukturno vprašanje, brez tega uh, ni mogoča ne revizija tega večletnega eh, finančnega okvira, ne ambiciozen načrt novega večletnega finančnega okvira. Hvala. Tokrat pa uh, končno dobim besedo in eh, rad bi se vama zahvalil za to predstavitev. Mislim, da je to poročilo na lastno pobudo odlično pripravljeno. Hvala še enkrat. Izpostavila sta eh, glavne argumente, na podlagi katerih eh, sta pripravila to poročilo, izpostavila finančni okvir in realno stanje. Obstajajo Eh, določeni izzivi, ki jih je treba rešiti, predlagata pa tudi pot, po kateri naj stopimo pri reševanju teh izzivov. In eh, zato še enkrat hvala. Sedaj pa bomo prisluhnili mnenjem članov in članic odbora. Pred sabo imam eh, cel seznam govornikov. Najprej gospod Fernandeš. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sprva naj sporočevalcem čestitam za odlično upravljeno delo in tudi zato, da sta ambiciozna. Ampak v prvi vrsti bi se ima rad zahvalil zaradi realizma, zaradi tega, ker sta realna in ker se to odraža v njunih zaključkih. Torej, hvala za to. Želel bi si slišati, kaj pravi Evropska komisija. A, a, potrebujemo ali ne revizijo večletnega finančnega okvirja. Ja ali ne? Če tem odgovorimo ne, potem zanikamo resničnost. E, in vemo, kakšne so omejitve pri fleksibilnosti. E, fleksibilnostni instrument smo pravzaprav že do konca uporabili, kar se tiče e, sredstev escrow. Obstajajo različne možnosti. Imamo afriški sklad, e, imamo posebni mehanizme za podporo, um, beguncem v Turčiji nove inštrumente in to vse kaže, da moramo felič, fin, večletni okvir revidirati. E, upam, da se komisija zaveda teh dejstev in da tudi svet ne bo teh dejstev zanikal. Zanikanje resničnosti ne vodi nikoli k ničemur dobremu. Glede na to, je pa tudi narava, enotna eh, narava zelo pomembna pri tem proračunu. Ne moremo ga enostavno rezati po eni strani eh, kar tako. Treba je določena sredstva obdržati v proračunu in To je seveda povezano z omejitvami in eh, nekaznovanjem posameznih politik in tudi zmrževanjem proračuna v celoti. Potem je tudi fleksibilnost tukaj ključnega pomena. V parlamentu smo že pozivali k temu. Če tega ne bi uspeli, takrat sploh ne vem, kako bi se danes odzvali na nujne eh, situacije, na krize, kako bi uspeli eh, pripraviti eh, Evropski sklad za strateška vlaganja in podobno. Torej, eh, ravno zaradi fleksibilnosti smo se uspeli odzvati na probleme, ampak to fleksibilnost je treba v celoti izrabiti, ko obstaja potreba. Kaj pa globe? proračun se gotovo polni tudi z globami. To so sredstva ki morajo ravno tako uh, se upoštevati. Uh, Evropsko sodišče nalaga uh, globe in uh, ne, more se, ne more se pri tem vračati države članice, ampak na evropski proračun. Uh, vsa plačila je treba uporabiti, ne, bodo, ne morajo samo izginiti, ker v prazno in tudi obveznosti plačil enostavno ne morajo eh, se eh, potopiti v neko črno lukno. Sedaj sem v eh, hudi skušnjavi. Sprašujem se, ali bomo zagovarjali demokratično legitimnost in kje je tukaj mandat parlamenta in komisije in kako bomo to potem vse skupaj uskladili z večletnim okvir, finančnim okvirjem. Ampak eh, pravega podvajanja nikoli ne bomo uspeli odpraviti. Pogajanja eh, potekajo že leto, leto pa pol in verjetno bodo še trajala. Ampak ta pogajanja nikoli nam ne bodo omogočila eh, doseči tega petletnega obdobja. Potem pa obstajajo politike, kot je kohezijska politika, kjer velja pravilo M plus 3, kot so to hotele države članice. Torej, eh, vprašanje je, če bomo kadarkoli dosegli ta petletni mandat. Delo je pa vseeno upravljeno dobro in želim si izvedeti mnenje komisije, kaj si ona misli o možnosti revizije. Ali se strinjate z nami, ali uh, jo potrebujemo in kdaj bo komisija uh, pripravila oceno uh, večletnega okvirja in uh, ali bo takrat predlagala revizijo. Takrat lahko potem res. Uh,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 Ste opravili dobro delo, mogoče smo nekoliko idealistični, ampak če bi eh, lahko uresničili vse pogoje, potem bi lahko tudi dosegli rezultate. Strinjam se z gospodom Olbrichtom, da mora presežek ostati. Eh, vsaka država se bori eh, za vsak k evro in želi, da se sredstva vrnejo, ampak po mojem mnenju najboljše, da se sredstva ostane v evropskem proračunu. Ehm, najboljša rešitev bi bila lasna sredstva. Potem ne bi več razdeljevali sredstev, ampak bi ta sredstva enostavno ostala v proračunu. Zelo dobro analizo ste naredili, eh, analizo situacije v Evropski uniji, pa tudi eh, analizo situacije eh, v svetu nasplošno veliko kriz eh, se je pojavilo naenkrat, eh, potem je tukaj brezposelnost med mladimi. In eh, vsi ti negativni vidiki vodijo v uporabo obsežnejših sredstev. Evropski sklad za strateško vlaganje in drugi skladi lahko seveda pomagajo in lahko pripomorejo krasti. Boriti pa se moramo tudi proti utaji davkov. Pomagati moramo majhnim in srednje velikim podjetjem. Torej, eh, več je instrumentov, ki bi nam lahko pomagali. Evropska centralna banka bo storila vse, eh, da ohrani inflacijo na eh, minimalni ravni. Evropska centralna banka. želi eh, financirati dejavnosti, ki eh, bodo pripomogli recimo k energetske učinkovitosti stavb in tako naprej. Eh, gospod Dragi je sicer to zanikal, hkrati pa je dejal, da mora to pobudo še proučiti. Sama ideja ni slaba. In tudi v odboru bi morali razmisliti o tem, da moramo sredstva Evropske centralne banke v najtežavnejših trenutkih uporabljati tako, da bomo lahko financirali strateške projekte. Borimo se za vsak evro, pri tem pa pozabljamo na najpomembnejše eh, strategije. Potrebujemo sredstva za Turčijo in tako naprej. Torej, uporabimo sredstva Evropske centralne banke za to, eh, da bi uresničili naše prioritete. Hvala. Sedaj pa gospod Levandovski. My, my Hvala lepa. Govorimo o imenu odbora ITRE in je to manj ali več v uh, skladu s tem, kar sta rekla soporočevalca. Mogoče sem manj optimističen glede eh, hitre poenostavitve finančnih predpisov. Če se spomnite zadnjič eh, v sodelovanju z Inke Gresle, s katero vedno rad sodelujem, je trajalo zelo, zelo dolgo. In to ni velika spodbuda za nadaljne napore. Vendar, če eh, gledamo to z vidika ITRE, moram izpostaviti naslednje specifične elemente. Kot prvič, eh, zahtevamo eh, revizijo in ne le pregled. Eh, in to se seveda navezuje na Evropski sklad za strateška vlaganja. Eh, ta, tega, eh, ta je povezan z revizijo večletnega finančnega okvirja. In ravno tako uh, nas zanima obzorje uh, eh, 2020 glede na stroške uh, sklad iz uh, Galileja in uh, Kopernika. Uh, te programi so uh, spremejeni, vendar so še vedno usmerjeni v uh, prihodnost. In uh, majhno opozorilo glede te eh, revizije izvajanja. Eh, to sicer zveni zelo racionalno, vendar vse se dogaja tako pozno, revizija pa naj bi bila tako zgodaj, da je zelo težko ugotoviti, kaj je uspešno in kaj ni uspešno v okviru eh, finančne perspektive. To je eh, stvar, ki jo moramo upoštevati pri ocenah in pri prerasporeditvi sredstev, kajti zaenkrat ni, uh, skoraj vse zamuja in ni še veliko stvari v izvajanju. Gospa Galdija Zabat. Jaz presidente. Hvala, gospod predsednik. Vedno začenjamo z čestitkami poročevalcem, ampak tokrat bi res, res rada izpostavila, da sta odlično delo opravila poročilo je izredno uravnoteženo in ima ogromno zdravega razuma. E, tako mi je všeč, da bi ga lahko kar e, sama e, predložila kot svoje mnenje Evropske komisije, obste, vsebuje predloge tako kratkoročne kot dolgoročno. Vse je zelo uravnoteženo in je tudi dobro ravnotežje med predlogi, ki, o katerih dejansko moramo razpravljati, nujno moramo razpravljati in eh, potrebah po spremembah v okviru večletnega finančnega okvira. Lotevata se pa tudi obdobja po letu 2020. Um, ehm, ogromno predlogov je glede um, časovnice, virov sredstev in tako dalje. Eh, potem pa uh, želijo tudi razpravo o uh, mnogih zadevah. To je ambiciozno, ampak še vedno zelo realistično. Jasno je, da je nujno potrebno spremeniti večletni finančni okvir. Tega enostavno ne moremo več odlašati. Če zanikate to dejstvo, zanikate resničnost. In ko smo mi oziroma v prejšnjem sklicu sprejeli v parlamentu ta večletni finančni okvir in smo izpostavili pomen eh, revizijskega eh, člena, nam je bilo jasno, da tudi če eh, ga sprejmemo, bodo gotovo sledile težave. Ne samo zaradi plačila, ampak tudi za nedovoljšnega obsega plačila jamstva za mlade in to je bilo še predno se je eh, raznela eh, begunska kriza in predno smo imeli Junkarjev načrt in tako dalje. Že takrat nam je bilo jasno, da potrebujemo revizijo, ki je danes še toliko bolj potrebna, še toliko bolje jasno, da je to nujno. To so ključne točke, torej fleksibilnost. Videli smo, kako važno je bilo, da smo imeli vsaj malo fleksibilnosti. Eh, in še ta obseg fleksibilnosti je nedovoljšna do leta 2020. Kadar pa koli govorimo o poenostavitvi, eh, postanem zelo zaskrbljena, kajti eh, z poenostavitvijo vedno stvari samo še bolj zakompliciramo, čeprav se to mogoče ne zdi mogoče. Ne vem, kako bomo lahko dobili sredstva uh, za mlade, za sklad, za uh, jamstvo za mlade, uh, kjer se. M, ni dovolj črpanja, pa isto velja tudi za izredno komplicirane finančne inštrumente, ki jih je sploh težko ugotoviti, kako se uporabljajo. Res potrebujemo poenostavitev. Hvala. Claire Moody. Thank you very much and, uh... Najlepša hvala. Tudi sama bi rada seveda čestitela poročevalcema za res temeljito opravljeno delo o večletnem finančnem okviru in kje smo. Poglejte le, kaj se dogaja z begunsko krizo. In popolnoma jasno vam bo, da absolutno potrebujemo revizijo eh, večletnega finančnega okvira. Eh, kot gre naprimer za eh, razvoj humanitarne krize znotraj eh, Evropske unije, pa tudi zunaj njenih meja. Tukaj moramo biti sposobni odzivati se veliko bolj učinkovito, kot smo se dosedaj. Strenjam se z kolegom Lavendovskijem. Ja, popolnoma jasno je, da moramo zaščititi sredstva, kot so tista v uh, inštrumentu povezovanja Evrope in uh, obzorje 2020. Ne smemo uh, sredstva preusmeriti iz učinkovitih investicij za prihodnost v neke nejasne investicije za prihodnost drugačne vrste ulaganj. Eh, kot smo si v začetku zamislili. In verjetno to že veste, kar bom povedala. Sprva moramo si pogledati, kje imamo sredstva, odkot prihajajo in kako jih lahko prestrukturiramo, da dosežemo te cilje. Pa tudi opozorila bi pri reviziji 5 plus 5 mehanizma večletnega eh, finančnega okvirja. Eh, imamo različne programe in potem predvideno revizijo eh, sredi tega poteka in vračam se spet na obzorje 2020. Torej imamo sedemletne programe in vsega, parlament vse v to vključuje, ampak tukaj je potrebna stabilnost. In obstajajo uh, desetletna obdobja uh, in pri tem ne smemo pozabiti na stabilnost. Ampak uh, še enkrat res povdarjam odlično upravljeno delo. Hvala. Gerard Depre je naslednji. Izvolite, gospod Depre. Eh, Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad tudi sam zahvalil soporočevalcem za ta dokument. Dobili ste me na svojo stran in užival sem v branju tega dokumenta. Dokument je zelo jasen, dobro pripravljen in Mislim, da je, tako kot je dejala gospa Toma, ambiciozen in tudi sam se strinjam s to mero ambicioznosti. Gospod predsednik, o tem ne govorim, zato ker eh, bi bila revizija, ki je potrebna, preprosta. Mislim, da je treba izpostaviti določene najpomembnejše izzive glede na eh, proračunsko situacijo v več držav članicah, ki je problematična in glede na politično situacijo v določenih državah članicah, ki je problematična. Videli smo, kaj se dogaja v določenih državah in to je treba upoštevati. Mislim, da sta soporočevalca zelo natančno in jasno izpostavila točke, na katere se moramo osredotočiti. Šest smo jih omenili. Eh, begunska kriza, migracije, nizka raven naložb in eh, potreba po podpori MSP-jev, brezposobnost mladih, notranja varnost, težave v kmetijskem sektorju in pa težave s plačili. Ta analiza je dobra in podpremo jo lahko. Mislim, da so bili izzivi, s katerimi se soočamo, jasno izpostavljeni. Tudi predlogi so zelo dobri. Včasih bi jih malce spremenil, ampak dobri so. Kar se tiče uh, begunske krize uh, in vprašanja notranje varnosti, je tretji del uh, premalo širok. Jasno je, da bomo potrebovali precej več eh, v določenih državah, glede na število beguncev. Zakaj ne govorimo eh, naprimer o povišanju sredstev v razdelku 1a, eh, če želimo resnično pomagati ljudem, če želimo rešiti vprašanje naložbenega načrta, če želimo poskrbeti za tako naložbe kot tudi razvoj gospodarstva, se mi zdi, da je razdelek 1a Eh, izjemno pomemben. Ne vem, nisem slišal, če ste omenili to uh, postavko, ta razdele, gospod Olbrih, ampak to se mi zdi pomembno. Na to načrt plačil. Prizadevamo si za dejanski eh, načrt plačil. Ampak o tem smo že večkrat govorili. Dejali smo, da ga bomo oblikovali, ampak tega nismo naredili. Komisija nam vsakič pove, da naslednje leto ne bomo imeli težav z neplačanimi računi, imeli bomo 2-3 eh, milijarde eh, in na to se znajdemo v istih težavah. Razrešitev vprašanja plačil se skriva v medinstitucionalnem eh, sporazumu z dne 2. decembra 2013. Mislim, da je treba te elemente vključiti v v okvir eh, revizije tega medinstitucionalnega sporazuma. Na to posebni eh, instrumenti, tudi to je treba izpostaviti, potrebujemo ustrezno prožnost. Eh, imamo tudi nekaj idej, kar se tiče krepitve teh instrumentov prožnosti in o tem se bomo pogovarjali v prihodnosti. Kar se tiče pogajanj, se mi zdi, da moramo narediti dvoje. Prvič, zadevnimi odbori moramo pripraviti čim natančnejšo oceno dodatnih sredstev, ki jih potrebujemo v različnih eh, razdelkih do konca tega večletnega finančnega okvira. Najprej je treba torej vedeti, eh, koliko dodatnih sredstev potrebujemo, glede na trenutno stanje. In na to se mi zdi, da je na nas tudi pomembna strateška odločitev. Si bomo prizadevali za uh, eh, više zgornje meje, naprimer, si bomo, in to pogosto slišimo v svetu, uh, prizadevali za okrepitev uh, Eh, instrumentov prožnosti, bomo povečali sredstva, ki se uporabljajo za prožnost in bomo olajšali rabo teh sredstev. Naprimer, eh, različno, eh, različni sistemi večinskega glasovanja in tako naprej v, v okviru sveta. To je treba določiti pred temi pogajanji. Kar se tiče tega strateškega pristopa, moramo torej sprejeti določene odločitve, tako da bo naš naše pogajalsko stališče na to zelo eh, jasno in močno. Toliko z moje strani. Ta dokument je odlično pripravljen, kot sem dejal. Eh, več glav, več ve, kot pravimo, in ti dve glavi veliko vesta. Maragall. Gospod Maragal. Fin, eh, yo no voy a repetir todo lo que Najlepše hvala, gospod eh, predsednik. Ne bom ponavljal že vse, kar je bilo rečeno, še zlasti ne tistega, s čemer se strinjam. Pa tudi ne bom ponavljal velike hvale, ki smo jo že slišali. Lahko pa nekaj dodam ali pa opredelim določene zadeve, ki smo jih slišali. Po mojem mnenju se lahko naredi še kaj. Še vedno se lahko poročilo izboljša, tako kot vse. Eh, lahko smo bolj eh, natančni, eh, ko gre za ambicioznost, lahko točno povemo, kaj si želimo in nismo tako splošni. Mislim, da smo že razpravljali o tem z zelenimi in drugimi v skupini, ki jo sam zastopam uh, za uh, kaj obstajajo dejansko razlogi uh, in zakaj je treba revizijo izvesti, k kateri sedaj pozivamo, da gre za uh, preveč toga pravila. Uh, to je da sedaj zelo aktualno. In uh, da ni uh, jasno določenih uh, lastnih sredstev. To je izhodišče in na to ne smemo pozabiti, ne smemo pozamiti, odkot prihajamo. Smo v situaciji, ko moramo sodelovati z soporočevalcema. Po mojem mnenju, je čas za ambicioznost. Mi zeleni bomo to naredili in eh, podprli bomo to poročilo in pripravili eh, kar nekaj predlogov sprememb, vam da bodo sprejeti. Vsi se verjetno strinjamo, da potrebujemo pravo dejansko eh, revizijo večletnega finančnega okvira. Specifično dve zadevi, če mi dovolite. Ena je bolj kvantitativna, druga pa kvalitativna. Kvantitativno gledano samo poročilo poziva k povečanju po potrebi, po zvišanju, vendar pa ni točno jasno, kje, v katerih primerih. Eh, ne upamo si postavljati kvantitativnih kriterijev, ki bi odražali naš, našo raven ambicioznosti. Koliko kvantitativne revizije si želimo, mislim, da bi to lahko zapisali. To razpravo lahko opravimo, lahko razpravljamo o številkah in postavimo jasne. Eh, limite, zgornje meje, kot 1,9 eh, eh, odstotkov. Nekateri mislijo, da je to eh, nor limit, ki ga nikoli ne bomo dosegli. In potem je tukaj še predlog komisije 85 dodatnih eh, milijard. To je bilo v prvem predlogu komisije. To za nas eh, pomeni ne najvišja, ampak. Eh, najnižjo eh, številko, če želimo pravo revizijo. Sedaj si pa pogledajmo kakovost oziroma kvalitativni vidik. Veliko pozitivnega pritiska lahko pričakujemo od odborov, um, ITRE, um, zunanje zadeve in tako dalje. Te so že začeli uh, In njihova mnenja dejansko moramo upoštevati, kaj ti postavljali bodo popolnoma upravičene zahteve in uh, skrbi bodo omenjali. Torej, kaj mora biti naše vodilo? Uh, revizija nas mora vrniti na konvergenco z Evropo 2020. Ne pozabimo na to. To ni so le prazne marnje. Gre za obveznost, gre za zavezo v našem po, o, proračunu. Tudi Evropsko o, revizijsko sodišče je tako reklo in v poročilu tudi jasno piše, da proračun ni bil dovolj velik in ni bil dovoljšen za izvajanje strategije Evropa 2020. In podobna merila tudi že obstajajo in tukaj si moramo biti na jasnem. mednarodne obveznosti je treba vključiti v proračun, še zlasti, gre, ko gre za COP21 oziroma podnebne spremembe. Na tem področju potrebujemo jasne cilje, če jih res želimo doseči in eh, če želimo izpolniti sporazum o podnebnih spremembah, pa tudi potrebujemo pravo razvojno politiko. Tega nimamo. Eh, če želimo eh, točno vedeti, kakšen odstotek našega BDP-ja gre za razvojno pomoč. Zaključujem, gospod predsednik. Obstajajo nove prioritete. Industrijska politika, tukaj potrebujemo tako politiko, pa je pravzaprav sploh nimamo. In eh, to, je treba odra, se, to se mora odražati tudi v evropskem proračunu razpravljati moramo, ali potrebujemo nov sklad, ali moramo spremeniti pravno podlago, karkoli. Potem energetska učinkovitost, energetski prehod, vse to je zelo pomembno. Ne strinjamo pa se zaenkrat eh, za nečem, kar je rekel gospod Katajnen, in sicer vključevanje um, uh, posojil v kohozijsko politiko. Uh, to je neke vrste uh, ukinjanje proračuna oziroma proračunskih sredstev za nekatere evropske politike. Uh, tudi kohezijska politika potrebuje reformo eh, v povezavi z mm, strategijo 2000, Evropa 2020 in tudi podnebnimi spremembami. In se potem, kaj se bo zgodilo po letu 2020 z večletnim finančnim okvirem, nobenega razloga ni, da bi prenehali z razpravo o možnosti možnosti eh, limitiranja lastnih sredstev oziroma eh, postavljanja omejitev na tem področju. Nobenih tabujev tukaj ne potrebujemo, začnimo to razpravo. Drugič, reforma lastnih sredstev v skladu z pogodbami je eh, tudi zadeva, o kateri moramo se pogovoriti. Skupina na visoki ravni ne bi smela samo ponavljati to, kar je komisija že predlagala. Eh, davek na finančne transakcije, na oglik in podobno, eh, pa tudi ideja eh, evropskega davka na dobiček. Torej, po mojem, naslednji večletni finančni okvir 2021-2027 mora prinesti določene prednosti za države članice. Poglejmo si stvari take, kot so. Kaj pa potem odločitve glede eh, davkov, davčne odločitve eh, sodišč? Eh, lahko so ne samo nepravične, ampak pravzaprav zelo zastrele. Tukaj se bom ustavil. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Zani. Sì, grazie Presidente, anch'io. Hvala, gospod eh, predsednik. Sam se tudi zahvaljujem obema soporočevalcema, eh, kajti to je zelo, njuno poročilo zelo dobro izhodišče za zelo pomembno razpravo. Deloma se strinjam s tem, kar so rekli kolegice in kolegi pred mano ko gre za e, izhodišča in predpostavke. Gotovo je potrebno revidirati večletni finančni okvir. Trenutno v Evropski uniji poteka zelo hitra evolucija, um, marsikaj se dogaja, prihajajo novi izzivi. Vsakič, uh, ko nastane nek uh, problem, se uh, vedno uh, poskušamo. Uh, razširi te proračunska sredstva. In zato obstaja ta verjetno dva razloga. Eden je gotovo političen. Vsi vemo, kako je danes težko v taki situaciji, kjer so eh, zelo omejeni eh, nacionalni proračuni, zahtevati dodatna sredstva um, od držav članic. In potem imamo tudi gospodarsko-finančni problem, tisti, o katerem smo razpravljali eh, z gospo Kalvinjo pred kako uro. Torej razumeti, ali se sredstva, ki jih uporabljamo, uporabljajo dobro na ravni skupnosti in ali bomo na ta način eh, dosegli zastavljene cilje. Po mojem mnenju si moramo zastaviti uh, naslednje vprašanje, seveda tudi v luči um, tega uh, poročila, ki zahteva revizijo, ali je evropski proračun pravi inštrument za reševanje, naprimer, uh, begunske krize, za reševanje gospodarske krize, za reševanje krize nezaposlenosti ali je to pravi inštrument za reševanje teroristične krize. Z tega vidika je revizija finan večletnega finančnega okvirja priložnost, da dejansko realistično uh, pogledamo situacijo in si bolj ogledamo cilj kot pa samo sredstvo. Eh, naj ponovim, eh, danes eh, fin, mi mogoče kot poslanci Evropskega parlamenta zahtevamo ve, preveč. Pri tem poročilu si bi se vprašal, ali bi mogoče nek bolj fleksibilen in manj obsežen proračun Evropske unije glede na povedno večji potrebo po uh, fleksibilnosti iz meseca v mesec že, ne samo iz leta v leto. Uh, ali bi tak uh, eh, vidkejši proračun bil boljša rešitev ali bi se bolje lahko odzvali na. Uh, krize, s katerimi se soočamo. In kot so rekli že drugi pred mano, eh, gre seveda tudi za plačila, ki se seveda povezujejo z zmogljivosti evropskega proračuna. Torej razumeti moramo, glede na ta eh, razkorak med eh, plačili in obveznostmi, to gotovo ne pripomore k reševanju situacijo k stabilizaciji razmer in razmisliti moramo, ali mogoče ne zahtevamo preveč od nekega inštrumenta, ki nam pravzaprav ne more dati več, kot danes daje. Obstajajo še vedno možnosti eh, racionalizacije sredstev, eh, veliko možnosti je in mogoče se kaže dejansko koncentrirati na manj ciljev, ki pa bodo konkretni in izvedljivi in na ta način bodo naši državljani bolje razumeli, da je evropski proračun pozitiven inštrument. Potem pa v zaključnem delu poročila, kjer se. Um, postavljajo osnove za naslednji večletni finančni okvir. Tukaj moramo vzpostaviti povezavo z razpravami, ki potekajo tudi na našem odboru o e, nadaljnim e, fiskalnih zmogljivosti evroobmočja. Vse to e, poteka e, istočasno in medsebojni vplivi so res veliki. Zato e, upam, da bomo dobro sodelovali in pripravili konkretne predloge, ki ki bodo evropskemu proračunu v naslednjih letih dejansko koristni. Melle. Najlepša hvala, gospod Kölmel. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Potem, ko je bilo izrečenih že toliko pohval eh, za oba poročevalca, težko eh, najdem eh, še kakšno novo pohvalo, torej bom kar ponovil, kar so dejali že drugi, izredno dobro opravljeno delo. No, nekaj točk bi pa vendarle še rad izpostavil. To poročilo kaže, da je zelo, zelo pomembno, da najprej pogledamo v preteklost in ugotovimo, kaj smo dosegli v okviru večletne, večletnega finančnega okvira, šele potem lahko govorimo o reviziji. To se mi zdi zelo pomembno kajti vsi eh, smo ugotovili, da eh, smo instrumente prožnosti povsem izčrpali. Eh, torej, se ti instrumenti ne uporabljajo tako, kot smo jih zasnovali, kajti v nasprotnem primeru instrumentov prožnosti ne bi bilo potrebno izčrpati, povsem izčrpati. Torej, ko se pojavijo nove naloge, potrebujemo nova sredstva ali pa potrebujemo nove prioritete. V nasprotnem primeru eh, pač eh, zadeve ne delujejo tako, kot bi morale in potem se ponovno soočamo z problemom neporavnanih plačil. In če moramo sedaj razpravljati o novih sredstvih ali pa o novih eh, prioritetah, potem je seveda najenostavnejše, da rečemo, ja, potrebujemo več sredstev. Uh, in s tem so zadeve rešene. Ampak, eh, drage eh, kolegice in kolegi, eh, dragi prijatelji, če si ogledamo situacijo v Evropski uniji, potem lahko hitro ugotovimo, da je to napačna odločitev. V uh, nekaj, uh, čez nekaj časa bomo doživeli referendum uh, v Združenem kraljestvu. Uh, V Avstriji smo videli, da je skrajna desnica zmagala. V številnih državah Evropske unije eh, se dobro uh, odrežejo stranke, ki pravijo uh, manj Evropske unije imamo, bolje je, ali pa celo tiste, ki pravijo Evropske unije, sploh ne potrebujemo. Torej, če govorimo o več eh, sredstvih in pravimo vse, bo lepo in prav, če le zagotovimo več sredstev in če zahtevamo ta dodatna sredstva od Evropske unije, potem to pomeni le dodatno zadolževanje. Ali pa to pomeni, da bodo eh, davkoplačevalci morali plačevati više davke in to je začarani krok. Zato mislim, eh, da si ne smemo zatiskati oči in da moramo poskrbeti za boljše določanje prioritet. Nobenih dodatnih sredstev. Eh, tudi nobenih novih lastnih sredstev Evropske unije to eh, Evropske unije ne bo ukrepilo ali združilo, ampak jo bo razdelilo. Veliko je še drugih točk, eh, ki se mi zdijo zelo pozitivne v tem poročilu, recimo petletni, večletni finančni okvir in tako naprej. Zdi pa se mi prav, eh, da kmalo organiziramo splošno razpravo z svetom. Najlepša hvala. Najlepša hvala gospa predsednica Gresle. Tudi meni je to poročilo zelo všeč. Navaja vse to, kar pravzaprav že vemo. Izpostavlja vse naše probleme. Torej, mislim, eh, da je čas, da prenehamo s to prakso eh, računa brez krčmarja. Eh, potrebno eh, si je zastaviti prioritete in se potem za te prioritete zauzeti. Storiti vse, kar je v naši moči, da jih uresničimo. Tisti, ki smo že dlje tukaj, vemo, eh, da ta zahteva po dodatnih sredstvih ne bo uspešna. In zastaviti se je potrebno tudi vprašanje, odkot naj bi ta nova sredstva prišla tiste države, ki imajo največje portelje strukturnih skladov, morajo biti bolj fleksibilne v tem primeru, kajti le te države lahko zagotovijo sveža sredstva. V nasprotnem primeru govorimo zgolj o začaranem krogu prerasporeditve sredstev. In rada bi našla pot iz eh, tega začaranega kruga. Sicer bomo imeli še veliko podobnih razprav plusieurs. Euh, Prav. Več govornikov je eh, postavilo vprašanje. No, še gospod Denano. Hvala, gospod eh, predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil z, za opravljeno delo, ki je zelo realistično. Pokazano je namreč bilo, kako politično pomembna je revizija večletnega finančnega okvira. Če tega ne bomo naredili, potem eh, bo volilna odeležba na naslednjih volitvah še nižja. Državljani želijo vedeti, kakšen je učinek Evropske unije na njihov vsakdan. Zato včasih želijo ven iz Evropske unije, zato ker tega učinka ne vidijo, ga ne poznajo. Zato prihajajo do Brexitov, do različnih ekstremnih stališč. Mislim, da se moramo proti temu boriti. Včasih smo govorili naprimer o širokopasovnih povezavah, čez da bo Evropa rešila to problematiko posod po Evropi. Ljudje pa še vedno nimajo širokopasovnih internetnih povezav, še posebej ne na podeželju veliko smo govorili o eh, prometu, o prometni politiki, eh, o koridorjih. Tudi tukaj je veliko zamud. Govorimo o MZP-jih, govorimo o brezposobnosti med mladimi, o drugih zadevah. Ampak tega ljudje na to ne vidijo, rezultatov ni. Sklep je ta, da je treba revidirati večletni finančni okvir. Sklep pa je tudi ta, da proračun eh, ni dovolj obsežen, da bi rešili vse te izzive, s katerimi se ukvarjamo. Proračun je izjemno pomemben in eh, v poročilu je že izpostavljeni več načel, ki jim je treba slediti. Enotnost, eh, splošnost, letnost. Potrebujemo takšen sistem obveznosti in plačil, ki deluje. Še nekaj treba rešiti kar eh, nas skrbi. Ne smemo eksternalizirati tega proračuna Evropske unije. Danes, ko ne vemo, kaj narediti, eksternaliziramo eh, proračun, eksternaliziramo sredstva, ki niso več pod demokratičnim nadzorom. Marsikaj lahko naredimo, to so kolegi že izpostavili, ampak pomembno je, da je treba nekaj narediti. Ne zgolj, da poslušamo komisijo, eh, na to pa ni ukrepov. Narediti moramo več v eh, boju proti davčnim utajam. Eh, gospod Manka je govoril o monetarni politiki. Govoril je eh, helikopterju gospoda Dragja. Veliko držav uporablja takšno monetarno politiko in tukaj se zastavljajo določene vprašanja. Seveda je Evropska centralna banka popolnoma neodvisna, ampak vprašanje je, če bi lahko morda gospod Dragi nekoč obiskal eh, naš eh, odbor in pojasnil to helikoptersko politiko. Marsikaj eh, je treba še obravnavati. Govoriti moramo seveda o proračunskih zadevah, dotakniti pa se je treba tudi teh monetarnih vidikov. Strinjam se z gospodom Manko, mislim, da bi morali iti tudi v to smer. Hvala. Voilà des ressources. Euh Tako je, potrebujemo samo uh, tiskalnik za takšno politiko. Od no, drugih uh, govornikov ni na seznamu, če se ne motim, je pa komisija dobila več uh, vprašanj glede morebitnih predlogov. Komisija mora to narediti, ne vem, uh, bi lahko kaj več izvedeli o. Uh, nadaljnih ukrepih. Kdo govori v imenu komisije? Gospod direktor, izvolite. Mikrofon, prosim. Mikro, sedaj vplej. Um, uh, Hvala, gospod uh, predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, poročevalca. Komisija uh, si je pogledala vaš osnutek poročila, z velikim zanimanjem. V tej fazi lahko rečem le naslednje. Eh, zaenkrat še pregledujemo vse po programih, nič še ni odločenega glede časovnice in niti ne glede vsebine izida tega pregleda in možnih predlogov. Razumem, da eh, je podpredsednik je imel sestanek z tem odborom oziroma se je eh, odločil, da eh, se bo to zgodilo v prihodnje, tako da se o njem razpravlja in se stabilizirajo stvari politično in za podpredsednico bo to eh, pravi trenutek, da z vami stvari doreče. Hvala. Prav. No, najlepša hvala za te natančne podatke. Pomirili ste nas. No, ne me napačno razumeti, seveda razumem, da komisija v tej fazi ne more podati več pojasnil. Morda bi bilo treba počakati na 23. juni. Mislim, da sta se kolega Toma in Olbricht eh, dobro zabavala. Veliko je bilo zahval, veliko je bilo podpore, eh, vsi smo bili enotni pri teh izjavah. Gospa Gresle je dejala, da eh, imamo na eni strani želje, na drugi strani je to, kar je mogoče. Eh, na nas pa je, da eh, zagotovimo, da bo tisto, kar si želimo, tudi izvedljivo. Soporočevalca pa boste povedala, kaj je eh, naša želja in kaj je mogoče. In gospa Toma bo začela. Najprej bi se rada seveda zahvalila vsem kolegom in kolegicam za njihovo podporo. hvala tudi našim sodelavcem odbora za proračun in političnih skupin, ki so nam eh, pomagali. Razprava se seveda šele začenja. To je jasno. Prav je, da je razprava dolga in poglobljena. Ravno zato smo se odločili za hitro eh, pripravo tega poročila z vašo podporo, gospod predsednik. Ne vem, če smo bili v besedilu eh, zelo jasni, kar se tega tiče, seveda računamo tudi na vaše predloge sprememb, ampak še enkrat bi rada izpostavila vprašanje eh, trajanja. O tem je govoril tudi gospod Fernandez vprašanje, vprašanje časovnice. Na eni strani imamo politični pritisk eh, petletnega mandata komisije in parlamenta, na drugi strani pa imamo tudi eh, pritisk eh, predvidljivosti za podjetja, za kohezijsko politiko in tako naprej in tako dalje. Zato smo predlagali ta mešani format. Na eni strani imamo torej petletno obdobje, na drugi strani pa tudi pet plus pet eh, desetletno obdobje, torej umestna revizija eh, in na ta način lahko odgovorim tudi na vprašanje gospe Mudi. Eh, kohezijska politika bi bila obravnavana tako in vse ostale politike, ki so dolgoročne narave, ki potrebujejo eh, predvidljivejšo, daljše, eh, predvidljivejše daljše obdobje. Takšen format bi eh, rešil vse te izzive. Omenjamo uh, razdelek 1b, ne pa 1a v 29. členu, ampak dodali bomo tudi vašo, eh, vaš eh, amandma. Glede obzorja 2020 in eh, instrumenta za povezovanje Evrope, tudi s tem se strinjamo. Potrebujemo pa prožnost za zgornje meje, o tem ste številni govorili. O tem smo že večkrat razpravljali in s tem so povezane različne težave. Zato menim, da moramo eh, odgovoriti pazljivo. Prožnost je uporabna, o tem smo govorili tudi s komisijo, potrebna, nujna, ampak poraja določena vprašanja in eh, določena tveganja. O tem je govoril naprimer gospod eh, Fernandeš. Za Junckerjev načrt je bila prožnost zelo dobra, ampak ob enem smo zarezali v programe, v katerih ne bi smeli zarezati. V večletnem finančnem okviru seveda potrebujemo določeno prožnost, tako da se prilagodimo dejanskemu stanju in tako naprej, ampak vsaj pri razdelkih 3 in 4 in pa 1b in 1a, kot ste dejali, in to so, gospod Krmel, eh, prednostne naloge, ki jih kot takšne vidimo vsi. No, oglasil se je tudi gospod Zani, ampak vsi. Naložbe so prioriteta, boj proti brezposobnosti mladih je prioriteta, vprašanje sprejema migrantov je prioriteta, pomoč eh, sosednjim državam in eh, tretjim državam je prav tako prioriteta in pri teh razdelkih je jasno, da ne gre zgolj za vprašanje eh, določene mere prožnosti, ki je eh, povezana s preminjajočo se situacijo, ampak da gre za vprašanje stabilizacije za vsaj trajne tega obdobja eh, večletnega finančnega okvira. Vprašanje je torej, če bo razprava tekla predvsem na temo teh vprašanj mislim, da eh, je to treba izpostaviti. Žela sem se odzvati tudi na politično vprašanje, eh, kar se tiče dobre eh, učinkovite rabe sredstev, učinkovite rabe proračuna in instrumentov. Pogosto je odgovor na to vprašanje, da politična odločitev. Gospod uh, eh, Olbrih dejal, da proevropejci menijo, da je eh, proračun Evropske unije učinkovitejši, kar se tiče sprejema uh, beguncev, nadzora nad mejami, uh, zagotavljanja varnosti, kot pa nacionalni uh, parlamenti. Drugi pa menijo, da je ravno obratno. To je razprava. Uh, ki poteka že nekaj časa in v kateri tako ali tako sodelujemo. Ne glede na to, če ste proeuropreci ali pa ne, je treba izpostaviti dejstvo, da uh, ni pravično, da ena ali pa dve državi, ki sprejemata večino migrantov, za to skrbita zgolj z lastnimi proračunskimi sredstvi. Potrebna je vsaj določena mera evropske solidarnosti, glede na, glede na to, da gre za evropsko vprašanje in tudi evropske meje. To je razprava, ki je sveda nujna, ampak glede na pristop, ki ga imamo v Evropski uniji, moramo najti eh, določene eh, rešitve. z gospodom Olbrihtom sva se odločila, da se ne dotikava vprašanja evroobmočja, da se ne dotikava uh, fiskalnih zmožnosti evroobmočja. Proces je v teku, to je en razlog. Eh, drugi razlog pa je, da se osredotočava na revizijo večletnega finančnega okvira. Upam, da bomo lahko tudi eh, v okviru vaših predlogov sprememb ostali znotraj te teme. To je plana. Če nam ne bo uspelo, in o tem je govorila tudi gospa Gresle, če ne bomo uspeli narediti tega, eh, kar je nujno s tem, kar je eh, na voljo, potem se bomo morali lotiti plana B. Ampak to je druga zgodba. Kar se tiče razprave o migracijah, bi rad spomnil, da nas 15. junija čaka zelo pomembna javna predstavitev. Z nami bodo kolegi iz odborov Libe in Afet. Kar se tiče proračuna evromoča, pa nas jutri čaka skupna uh, seja jutri zjutraj in tam se bomo pogovarjali o proračunu evromoča. Gospod Olbricht. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da bom govoril v eh, polskem jeziku, ker so tudi kolegi govorili v eh, portugalščini in drugih jezikih in tako naprej. Zelo karakteristični. Prvi. Komisija Evropejska podčrmuje zdaj často samo stanovisko. Evropska komisija je eh, vedno na istem stališču. Z drugimi besedami nikoli ničesar ne pove. V tej zadevi Evropska komisija eh, torej, pričakuje verjetno eh, rezultat eh, referenduma v Združenem kraljestvu in prve odzive bomo dobili verjetno šele potem strani komisije. Eh, ne morem reči, da se nič ne dogaja, ampak eh, politična izjava eh, komisije je nekaj, kar lahko pričakujemo šele po referendumu. Ampak eh, postavljeno je bilo vprašanje drugače. Mi nismo vprašali, Eh, kaj si misli o reviziji, ampak kaj si misli o našem predlogu. Ampak tudi tukaj ne želi zaviti nobenega stališča, ker tukaj tudi čaka na rezultat referenduma. Druga točka. Najlepše hvala za vse zahvale in hvale. Um, mogoče se vsi ne strinjamo, da je to poročilo preveč eh, splošno. Mogoče je tako, da se vsi strinjajo, ampak vaše pohvale razumemo kot pohvalo, da smo dobro opravili zastavljeno delo do sedaj. Obstajajo pa tudi jasna politična stališča. Eh, kolegu Kemlus vedno se zahvaljujem zaradi pristopa k proračunu. Njegov pristop je precej drugačen od kolega Zanija, ampak oba pr, pr, pristopa sta jasna, transparentna in tukaj od tem moramo politično razpravljati. Hvala za zelo jasna stališča in na tej osnovi bomo razpravljali še naprej. Še eno. Janus Lavandovski je omenil nekaj bistvenega. Iz kakšnega razloga naj bi imeli proračunsko revizijo še predno se zaključi prva faza oziroma prva, eh, prvi del programskega obdobja. Revizija naj bi se zgodila po treh letih in pol torej po prvem eh, semestru 2017. Ampak spomnimo se, da Evropska komisija mora pripraviti nov predlog eh, do konca leta 2017. Torej, dali so nam nek eh, predlog oziroma program. Um, In tukaj zavezujemo komisijo, da zaključi e, svoj dokument do e, konca leta 2017 in to je pred e, polovico izvajanja proračuna. In to je postopek, ki jasno kaže, da je revizija jasno, je potrebna pred polovico uh, proračunskega obdobja v tem trenutku pa je težko eh, potegniti končne zaključke, ampak celotni evropski proračun je tako zasnovan. Zaključki se potegnejo tudi v času, ko delo še poteka. In še nekaj, res je potrebna poenostavitev. Naj vas opozorim na naslednji. Obstajajo nova pravila za posamezne politike in mi smo tisti, ki smo jih sprejeli. Eh, odločili smo se za celo vrsto delegiranih aktov, ki tako zamujajo. Nekateri so bili eh, šele zdaj objavljeni, drugi sploh še niso napisani. Smo sedaj eh, v tretjem delu Eh, v tretjem letu eh, delovanja finančne perspektive in zamuje so, zamude so ogromne. Ljudje na terenu, kako ne izvajajo programe, če sploh nimajo še vseh dokumentov, ki so nujni za to, da delajo. To je nesprejemljivo, če govorimo o poenostavitvi. Tukaj ne gre toliko, da bomo na novo pogrevali, če lahko uporabim eh, to, ta izraz, da bomo torej pogrevali eh, finančno uredbo, ampak ugotoviti moramo, kje smo, dokot smo prišli in kaj nas ovira. Poenostaviti moramo tisto, kar nas ovira, sicer se bomo pač z, zapletli v past, ki smo si jo nastavili sami. Potem pa še eno vprašanje, um, zakaj nimamo številk v pre, v osnutku poročila. Medva kot so poročevalca mislimo, da je to šele začetek razprave in ne, začetek dialoga in v tej fazi še ne moramo eh, zapisati nobenih številk, čakamo na odziv komisije, ki ima vse ocene, ki ima vse številke. Eh, če bomo šli prehitro, nam bodo rekli, ne da eh, smo neambiciozni, ampak da sploh ne vemo, o čem govorimo. Kar se tiče COP28, 2021. Tukaj nimamo jasne ocene, celotne ocene stroškov. Eh, čim bo to eh, jasno, bomo to informacijo vključili. Ampak še vedno smo v času podpisovanja, to je politična faza, ampak popolnoma se strinjam, da je to treba vključiti. Hvala. Najlepša hvala, gospod Olbricht. S tem bomo zaključili to razpravo, ki je bila izjemno bogata. Slišali smo, da komisija v tej fazi ne more veliko povedati, počakali bomo na konec eh, meseca junija. Gospa Toma in gospod Olbricht in eh, seveda mi vsi smo, tako kot je bilo treba, pritisnili na komisijo. Upamo, da bo v eh, dovolj kratkem roku pripravila ustrezne predloge. Sedaj pa bomo gospo Jetemeki prosili, da spregovori o svojem poročilu o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Gre za vlogo Francije Mori Global. Siis Ranska hakee tukea Euroopan globalisaatio. Torej, Francija želi eh, podporo iz Evropskega sklada za prilagoditev eh, globalizaciji. Eh, gre za podjetje More Global in to podjetje je moralo odpustiti veliko zaposlenih. Ta prošnja je bila uložena lani novembra, uložila je Francija. 2000 uh, eh, prejemnikov uh, pomoči uh, bi to bilo in uh, delavci, ki so zaposleni v tej tovarni, uh, so uh, iz uh, različnih koncev Francije. pet milijonov eh, naj bi zagotovili iz Evropskega sklada za prilagoditev eh, globalizaciji. Sprejeti so bili že ukrepi za eh, iskanje nove zaposlitve za te osebe. Francija je že uporabila sklad za prilagoditev globalizaciji in sicer za IGF takrat. 4000 oseb v podjetju Mori Global. Zadeva to poročilo. Mori Global poskuša eh, ponovno zaposliti 2000, eh, oziroma poskrbeti za integracijo 2300 oseb. Eh. Podjetje se znašlo v težav predvsem zaradi globalne finančne krize. Gre za uvoz in uh, tudi zato, da eh, se je eh, število eh, tovornjakov, ki krožijo po Evropi, povečalo za približno 13 odstotkov, tako kažejo podatki Eurostata. Mislim, da bi se lahko Evropska komisija hitreje odzvala. To bi izboljšalo učinkovitost finančne pomoči, ukrepi za prerasporeditev teh delavcev. sledijo enakim ciljem eh, kot pri prejšnjih programih. Če bo komisija ugotovila, da ta prošnja izpolnjuje vse zahteve, potem jo lahko parlament podpre. Veselim se že vaših predlogov sprememb in eh, rok je maja, ampak najbrž eh, to že veste. Najbrž poznate ta francoski primer bolje kot jaz, gospod predsednik. Najlepša hvala. Hvala lepa za eh, vaše poročilo. Situacija na področju eh, prometa je seveda eh, težavna. Nacionalna oziroma nacionalne zakonodaje se močno razlikujejo in prihaja tudi do selitve velikih podjetij ta podjetja se selijo v eh, nove države članice, pri tem mislim predvsem na Bolgarijo in Romunijo. Eh, nove seli eh, me že, da bom lahko prisluhnil odzivom kolegov, gospod Deneno. Ja, gospod predsednik, to je tema, ki jo zelo dobro poznam, kajti bil sem poročevalec v podobnem primeru. Muri Global ki je podjetje, ki je bilo ustavljeno eh, kasneje po globalizaciji prejšnjega podjetja, je eh, sedaj v težavah. Na evropski ravni je prišlo eh, do upada dejavnosti, seveda pa obstajajo velike razlike tudi v nacionalnih zakonodajah. To povzroča hudo konkurenco in uh, zato francoski uh, prevozniki pravzaprav nimajo več možnosti za preživetje. Uh, v odbor za kmetijstvo smo govorili o um, enakopravni uh, proizvodnji in uh, francoski kmetovalci so bolj prizadeti recimo od drugih in to postaja uh, velik problem v Evropi, podobno se je sedaj zgodilo na področju prometa. In, Seveda moramo nadaljevati z našim delom. Svet je že razpravljal o tej temi, ampak niso dosegli prav velikega napredka. Torej, izvajati moramo pritisk, tako da boste svet in komisija nadaljevala z eh, procesom eh, davčne harmonizacije. Mori Global je. Eh, žrtev globalizacije, pa tudi eh, žrtev pomankanja eh, davčne in pa socialne harmonizacije v Evropski uniji. Glede na to, kar se bo nažalost eh, zgodilo, bi bilo dobro, če bi Evropska unija pomagala in sicer z dobrim predvidevanjem. To se mi zdi eh, zelo pomembno. Dobro je, če pomagamo eh, podjetju Mori Global, ampak eh, potrebno je poskrbeti tudi za boljšo strategijo predvidevanja tega globalnega trga oziroma trenda. Potrebno je pomagati podjetjem, da se razvijajo. Ali želi še kdo kaj dodati? No, jaz bom nekaj dodal. Ko govorimo o cestnem prometu, ne moremo govoriti o prilagajanju globalizaciji. Gre za prilagajanje znotraj Evrope, ampak ne gre za globalizacijo. Mogoče bi bilo dobro, če bi uh, eh, uložili uh, eh, predlog spremembe, ki bi se nanašal zgolj na semantiko. Uh, namreč gre za prilagajanje znotraj Evrope, ne gre za prilagajanje globalizaciji. Sedaj pa bom prosil poročevalko, da zaključi. Je bilo vse povedano? No, predlogi spremem mora biti vloženi eh, najkasneje do 10. maja do 12. ure v odboru za proračun se bomo odločili 23. maja. Na plenarnem zasedanju pa bo predstavitev uh, sledila 25. maja. Gospa Holmajer, želite še kaj dodati? gospod predsednik, v zadnjih dneh, no, potem, ko sem imela tri dni časa za eh, to, da pregledam 200 strani, sem ugotovila, da moram prositi za preložitev do 23. maja, tako da bom lahko dosjeje ustrezno pregledala, kajti določene informacije še manjkajo in komisiji sem eh, že eh, dejala, da potrebujemo dodatne informacije glede obeh eh, stavb. Sedaj naj bi bilo govora še o tretji stavbi, nismo pa dobili nobenih pojasnil, torej ne gre le za Black Pearl in Merot, ampak še za neko tretjo stavbo. Marža znaša 8 odstotkov. Eh, in to je precej nenavadno eh, za to vrstne eh, pogodbe. Potem mi niso razložili tudi davka na dodano vrednost. Tridnevni rok se mi je zdel torej povsem neustrezen in zaradi tega bi rada zastavila še vprašanje Evropski komisiji. Priložnosti za to tudi niso imeli kolegi iz skupine socialistov in demokratov. Enako velja tudi za gospoda Depreja. Torej, prosila sem za uh, podaljšanje uh, tega roka, mogoče za dva tedna, če bomo potrebovali mnenje, ne vem, ampak uh, morda ga bomo vseeno potrebovali. Torej, to je vse, kar zadeva podaljšanje. Kar pa zadeva drugo temo, imamo nekoliko več časa. Gre za. Uh, um, tretji, tretjo fazo uh, gradnje raziskovalnega uh, centra v uh, Nemčiji in sicer v kraju Karlsruhe. Uh, tukaj gre za uh, varnost jedrskih elektrarn. 80 odstotkov jedrskih raziskav poteka ravno v tem centru v Karlsruhe. In Laboratoriji so izjemno zastareli, potrebno jih je modernizirati. Eh, to zahteva današnjo jedrsko raziskovanje, eh, potrebno je zagotoviti varnost pred bombnimi napadi in tako naprej. Eh, štiri laboratoriji se nahajajo v tej stavbi in potrebno jih je posodobiti. Eh, tukaj gre za financiranje z lastnimi sredstvi in uh, za financiranje z držav članic in pa strani drugih partnerskih držav. Eh, temu, te temi se moramo zelo intenzivno posvetiti, tako da bomo 23. Uh, lahko predstavili dobro mnenje. Mislim, uh, da če bo res potrebno uporabiti eh, sredstva v primeru eh, večjih prilagoditev, potem eh, bomo pripravili mnenje, ampak mislim, da je to že zelo natančno načrtovano, tako da mislim, da ne bo potrebnih dodatnih sredstev. Mislim, da je načrt dobro pripravljen. Torej. Najlepša hvala, gospa Holmajer. za uh, te uh, vaše predloge. Hvala tudi za to, da ste tako natančno upravili svoje delo. Black Pearl in Merod, eh, to je prvi projekt in mislim, da imate podporo odbora, da to predstavimo za 15 dni. Vsi se želimo seznaniti z tem dokumentom in mislim, da je. Dobro, da si vzamemo dva dodatna tedna, da bomo lahko podali ustrezno mnenje. Ali se torej strinjate, da predstavimo eh, to temo za dva tedna? Eh, naj vas le eh, spomnim na to, da je časovnica predvidevala, da bi 15. maja podpisali pogodbi eh, za eh, obe stavbi v eh, Bruslju, v francoščini ste dobili 11. aprila te dokumente, 24. maja imate šele naslednjo sejo. Torej, prosim, da upoštevate tudi predvidene roke. Najlepša hvala. Hvala lepa. Počnemo vse, kar je v naših močih. Gospa Holmajer, na no, eh, povsem prijazno bom rekla Evropski eh, komisiji sledeče, mogoče bi naslednjič pravočasno upravili predstavitev, tako da se bomo lahko seznanili eh, z dosjejem. Eh, dokumente eh, smo dobili eh, v torek, torej kolegi sploh niso imeli možnosti upogleda v te dokumente, razen mene najbrž. Torej, eh, prosim komisijo, da nam drugič pravočasno, eh, pravočasno izroči dokumente. Eh, z vprašalnikom je recimo Evropska komisija čakala do zadnjega trenutka, potem pa so nam dali 150 eh, strani dokumentov eh, po načelu, češ odločite se, na katera vprašanja boste odgovorili. In zato moram sedaj odkrito povedati, da nismo mi tisti, ki zavlačujemo. Evropska komisija bo morala obračunati sama s sabo. In prosila sem za podaljšanje roka za dva tedna, Eh, zaradi tega, ker uh, dokumentov za uh, raziskovalni center sploh še niso uh, predložili. Rada bi imela čas, da te dokumente tudi preberem. In najbrž si to želijo tudi kolegi. Torej, prosim za to uh, podaljšanje za dva tedna, kajti teh uh, dokumentov še sploh nimamo na voljo. Torej, gospod Pljuj dokumente za raziskovalni centr eh, smo šele eh, prejeli, torej za to tretjo fazo. Imamo določeno odgovornost, eh, pripravljeni smo seveda pomagati eh, Evropski komisiji po lasnih močeh, ampak seveda uh, moramo tudi opraviti svoje dela. Ja, najbrž se bomo ponovno sestali eh, čez tih 15 eh, dni. Mislim, da bo to mogoče, tako da bomo lahko spoštovali ta rok 15. Eh, maja. Na vsak način pa potrebujemo dva dodatna tedna. Ja, tako ali tako imamo še čas po tem roku. V torek smo prijeli te eh, dokumente in eh, naj bi imeli čas do 19. maja in potem, eh, če zahtevamo dva dodatna tedna, bi naš rok bil šele junija, ampak komisija ni pravočasno predložila dokumentov. Torej prosim zgolj za dva tedna podaljšanja, zato ker v nasprotnem primeru sploh ne bomo imeli možnosti, da pregledamo te dokumente. pogosto se to dogaja, tako da eh, mogoče boste morali tudi podpis pogodbe za en teden predstaviti, ampak eh, prepričana sem, da vam bo to uspelo. Drugič nam pa pravočasno predajte dokumente, če se že mesece prej pogajamo. Gospa poročevalka, če vi sami ne bi izrazili te želje, bi to najbrž storili člani našega odbora. In seveda bi morali uporabiti vse svoje sposobnosti, da bi nas prepričali, da glasujemo danes. Torej, počakali bomo, da eh, gospa Holmajer predstavi sadove svoje analize in potem se bomo odločili. In, uh, gospod Prezas, naslednjič nam prosim pravočasno predložite dokumente. Tako smo zaključili z dnevnim redom za današnje popovdne. Če nihče več nima vprašanj, bom sedaj sejo prekinil. Jutri nadaljujemo ob devetih, ko imamo skupno sejo z odborom Ekon. In sicer gre za proračun za evroobmočje ob 10.30 pa bomo potem nadaljevali seja našega odbora v tej dvorani. Skupna seja z odborom Ekon pa bo v stavbi PHS in sicer 3C050. S tem je seja prekinjena do jutri. Lep večer.